Gospod predsednik. Ponovno odpiram zasedanje. Zapisniki prejšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima to kaj proti? Ne, odlično, zapisnik je torej sprejet. skupina ELS mi je podala naslednja sporočila. Giovanni Lavia bo namesto Amalie Sartori imenovan v delegacijo za euro-latinsko oziroma delegacijo za eurolatinske odnose. Amalija Sartori bo imenovana v delegacijo za odnose z Združenimi državami, gospod Berto pa postane član delegacije za odnose z Indijo. Ima dokaj proti ne, odlično, potem so ta imenovanja potrjena. Sedaj pa bomo imeli razpravo o primerih človekovih kršitev človekovih pravic, demokracije in načel pravne države največ eno uro. Začeli bomo z pravno državo v Rusiji. Najprej bodo dobili besedo avtori resolucije. Začela bo gospa Jakon Sari za minuto in pol. Boš ti fakul in Jakon Sari. Kje pa je gospa Jakon Sari? Gospod predsedujoči. Evropska unija in Rusija sta partnerici. V nekaterih vidikih celo tesni partnerici, pa celo prijateljici. Prijatelji so lahko drug z drugim odkriti in pošteni. In v tem trenutku smo upravičeno zaskrbljeni zaradi dogodkov v Rusiji. Vsaj Zaskrbljeni smo lahko s tem, kaj se dogaja z organizacijami civilne družbe. Sprejema se namreč zakonodaja na tem področju, ki je zaskrbljujoča. Organizacije, kot so Friedrich Ebert in Konrad Adenauer, so mednarodno znane organizacije na področju oblikovanja demokracije. Vendar v Rusiji pa se soočajo z popolnoma samovoljnimi ukrepi strani ruskih oblasti. Še posebej moteča je zakonodaja tako imenovanega tujega agenta. Tem organizacijam se sedaj podeljuje status tujih agentov. To ni v skladu z mednarodnimi standardi, zato to seveda tudi obsojamo. dialog na področju človekovih pravic bi morali izkoristiti za to, da opozorimo na ta vprašanja in da se o njih podrobno pogovorimo. Evropski svet pa bi moral sprejeti to, kar pravijo zunani ministri o Rusiji. Hvala. Hvala, gospod Jokosar, sedaj pa gospod Kornelisen za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija ima strateško partnerstvo z Rusijo. Vendar, da bi. Oziroma, s tem, da je Rusija obtožila Evropsko unijo, da ima tajno mrežo vohunov, ker ima pač nevladna organizacija v Rusiji. S tem ne bomo prišli daleč. Predsednik Putin preganja nevladne organizacije in manjšine. To nima nobene veze z modernizacijo ali stabilnostjo. In to lahko vodi samo v nadaljno izolacijo Rusije. Ne smemo dopustiti brezvizumskega potovanja za visoke uradnike Rusije vsaj dokler ne bo prepovedi potovanja za tiste uradnike, ki so odgovorni za smrt gospoda Magnitskega. Vendar pozivamo, da bi Evropska unija hitro podelila vizume tistim Rusom, ki jih preganjajo, zato da bi preprečili nadaljne primere samomorov in ugrabitev. Sedaj pa osnutki zakonov, ki so bili sprejeti v Dumi ta teden proti homoseksualni propagandi in za zaščito verskih prepričanj to so še nadaljni koraki nazaj za Rusijo. Kršijo možnost izražanja in ustvarjajo še eno osnovo za politični pregon in seveda kršijo tudi pravice prebivalstva LGBT. To krši človekove pravice, dialog in tudi temeljne vrednote Evropske unije. Prav tako pa se razkol med Rusijo in Evropsko unijo s tem še veča. Hvala. Dank, Hvala, gospa Kornelisen. Sedaj pa za minuto, gospa Ojland. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo veliko smo slišali o tem, kako je demokracija pod pritiskom v Rusiji. Veliko smo imeli vrhov, kjer so govorili o teh zadevah. Sprejeli smo že veliko resolucij, tudi v tem parlamentu. V zadnjih štirih letih jih je bilo kar nekaj, vendar rezultatov ni, nič se ni spremenilo. Vendar mislim, da je sedaj čas, da se Evropa odzove. Odzvati se moramo na to, kar vidimo, da se dogaja v Rusiji. Demokracija v Ruski federaciji je pod velikim pritiskom sprejeti moramo evropski zakon magnitski, kot ga poznajo v ZDA. To mora biti naš odziv. In še enkrat želim povdariti, da mora celotna zahodna civilna družba ukrepati. Podpreti moramo politično opozicijo v Ruski federaciji, še posebej pa moramo podpreti civilno družbo, ki se bori za demokratične pravice in za ustavne pravice v Ruski federaciji. Hvala. Hvala lepa, gospod Ojuland. Gospod Migalski, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, gospa Kornelisen je povdarila, da je bila Rusija označena za strateško partnerico Evropske unije. To piše v uradnih dokumentih. Vendar morda bi lahko razmislili o tem, ali želimo, da tako tudi ostane. Težko si predstavljamo, da bi strateški partner Evropske unije skrival morilce Magnitskega in potem ne bi dopustili, da bi politične stranke neodvisno delovale in želi ovirati delovanje nevladnih organizacij. Preganjajo ljudi, kot je Hordorkovski in tako naprej. Razmere na področju človekovih pravic v Rusiji so vedno slabše. Volitve so sicer bile, ampak so bile nedemokratične. Rezultat je bil znan že vnaprej. Kako dolgo se bomo slepili, kako dolgo se bomo slepili, da je to strateški partner. Dokler verjamemo v demokracijo in človekove pravice, moramo o tem razmišljati. Hvala. Hvala lepa, gospod Migalski. Sedaj pa za dve minuti, gospod Vržija. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od paca železne zavese mislim, da lahko rečemo, da se Rusi trudijo, da bi postali bolj demokratični. Obstajajo pozitivne stvari, obstajajo negativne stvari, ampak od časa Putina se stvari slabšajo. Civilna družba je pod pritiskom, nevladne organizacije so pod pritiskom, imamo tudi svoje dvome v zvezi z reformo pravosodja in primer Magnitskega je samo eden žalosten primer med mnogimi. Dvom je šibka beseda. Prav nobenega dvoma nimam, da je Rusija ena najbolj skrumpiranih držav na svetu. Tudi po podatkih agencije oziroma organizacije Transparency International so na enem zadnjih mest. Nizko so tudi na seznamu preglednosti, tudi novinarje brez meja pravijo, da Rusije ne gre najbolje. To so uh, pokazali tudi s tem, da želijo ovirati tiste organizacije, ki dobivajo financiranje iz tujine. Te organizacije se morajo sedaj registrirati kot tuji agenti. besede, ki se uporabljajo za opisovanje teh organizacij, spominjajo na sovjetske čase. Organizacija Memorial, dobitelj, dobitniki nagrade Saharova so redni, redne žrtve njihovih napadov. Moramo jim zaploskati. Mislim, da to spominje na najhujše kršitve neovirane korupcije. In imam eno vprašanje konec oziroma začetek junija je bil vrh EU Rusija. Zanima me, koliko je vredno partnerstvo EU Rusija v tem trenutku. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lisek za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Približno 150 članov se je podpisalo za to, da bodo prevzeli nagrado Saharova v imenu organizacije Memorial. Ampak to ni povezano samo z organizacijo Memorial, ampak tudi z drugimi. Vendar odziv ni bil zadosten. V Rusiji se dogaja še veliko več. Tudi borci za človekove pravice, za človekove pravice so pod pritiskom, zato moramo pozvati predsednika Evropske komisije, voditele državne vlad, pa tudi na države članice moramo pritisniti, kajti pri vseh pogovorih na vseh ravneh morajo govoriti o človekovih pravicah in svoboščinah, kajti ruske oblasti tega ne spoštujejo. Hvala lepa, toliko o avtorjih. Sedaj pa govorniki v lastnem imenu, gospod Poselt, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Neka kolegica je govorila o ruskih prijateljih, ki jih moramo kritizirati. S tem je imela v mislih risko, rusko vlado. Vendar moji ruski prijatelji niso v Putinovi vladi, niti niso njegovi pribočniki. Oni so, naprimer, gospod Magnitski, gospa Politkovska in druge žrtve. S temi smo tesno sodelovali. Ali pa so v zaporu za prisilno delo v Sibiriji, naprimer Lebedjev ali gospod Navalni. Ali pa je to naprimer organizacija eh, Memorial Adenauer Ebert in tako naprej. Ali pa se jih zapira naprimer ženske iz organizacije Pussy Riot. In tukaj je treba opozoriti, da imamo opravka z brutalnim ljudem sovražnim režimom. Putin je zelo velik, mi pa ga sedaj samo kritiziramo. To je premalo. K strateškemu partnerstvu spadajo tudi skupne vrednote in skupne pravne podlage. V tem smislu moramo jasno povedati Rusom, kar jim gre. Hvala. Hvala lepa, gospod Posel. Sedaj pa go za minuto, gospa Muniz. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moja skupina je prav tako zaskrbljena zaradi razmer na področju človekovih pravic po svetu, še posebej v Rusiji. Še posebej, ko govorimo o tem, da bi morali nevladnim organizacijam podeliti status tujih agentov. Prav tako primankuje politične pluralnosti in tudi z opozicijo se ne ravna tako, kot je treba. Skrbijo nam primeri, primeri Politkovska in Magnitskega. Sedaj pa so začeli govoriti tudi o homoseksualni propagandi. Ampak mnenja smo, da sprejemanje resolucije v okviru nujnih primerov v zvezi z Rusijo ne bo nič izboljšalo stvari. Mislim, da bi morali konsolidirati politični dialog z Rusijo. Vrhe moramo izkoristiti za to, da govorimo o človekovih pravicah. Govoriti bi morali o razmerah na področju človekovih pravic, borcev človekovih pravic in zlorab človekovih pravic. Mislim, da bi morali storiti več. Hvala. Hvala lepa, gospa Muniz de Urkiza. Sedaj pa za minuto gospod Takola. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z veseljem bom povedal nekaj besed o načelu pravne države v Rusiji. Skrbi me, kaj se tam dogaja. Prav tako sem vesel, da to razpravo spremlja finska delegacija, ki dobro pozna Rusijo in človekove pravice tam. Ljudje v Rusiji, ne glede na versko prepričanje in spolno usmerjenost bi moralo imeti na voljo vse človekove pravice in morali bi uživati v vseh človekovih pravicah. V Evropski uniji temeljimo na skupnih vrednotah in poskrbeti moramo, da bodo naši strateški partnerji, naši trgovinski partnerji prav tako spoštovali človekove pravice in to v tistem pravem smislu in v pravem pomenu besede. Rusija je pomembna partnerica, zato se ne smemo ozirati stran. Evropski parlament mora poslati jasno sporočilo, da je človekove pravice treba spoštovati. Hvala lepa, gospod Takola, sedaj pa gospod Črnecki za minuto. Izvolite. Bojem eden iz teh, kdo že. Hvala lepa. Bil sem eden podpisnikov tega, da bi organizacija Memorial prejela nagrado Saharova. Mislim, da je tako, da imamo dve Rusiji. Govoriti moramo o eni Rusiji in o drugi Rusiji. Vendar, prva Rusija, ta državna Rusija, je tista Rusija, ki sistematično uporablja nasilje za kršitev človekovih pravic. Druga Rusija pa je šibka. Šibka pa je tudi zato, ker smo mi tako najdejavni. In zato, ker. Evropska unija ne stori nič. Nekatere države članice v Evropski uniji so včasih dvolične. Izberejo si države, v katerih kršitve človekovih pravic kritizirajo in države, v katerih tega ne počnejo, naprimer v Rusiji ali na Kitajskem. To bi morali spremeniti. Dank, Hvala lepa, gospod Črnecki. Sedaj pa za minuto gospod Batten. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Rusiji pravne države ni. Ruska vlada je gangsterski režim, ki uspešno izvaža stanje brez zakonov na Zahod. Zahod pa popušča. Leta 2006 so agenti ruske države ubili Aleksandra Litvinjenka in to je bil državno sponsoriran terorizem. David Cameron je prelomil obljubo, da bo pomagal ugotoviti, kaj se je zgodilo, namesto tega se je pogodil z predsednikom Putinom. Britanska vlada ne želi predati ključnih dokazov um, mrliškega oglednika, kar bi lahko pomagalo rešiti problem. Oboji se obračajo stran. Organi pregona v Rusiji so samo orodje organiziranega kriminala. Vsakršno sodelovanje z Rusijo na področju varnosti in prava bi moralo biti izključeno, dokler ne bo v Rusiji zavladalo načelo pravne države. Hvala. Hvala lepa toliko o govornikih v imenu političnih skupin, sedaj pa govorniki v lastnem imenu. Začel bo gospod Preda. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Moniz je pred nekaj trenutki dejala, da razprave o Rusiji na četrtek popovdan niso dobro zamisel. Dejala je, da to ni prava platforma za to vrstne razprave. Ne vem, ali bi razprava o vrhu EU-Rusija bila kaj boljša. dosegli nismo kaj veliko pri svojih odnosih z Rusijo. Navladne organizacije v Rusiji so pod velikim pritiskom, vključno z dobro znanimi organizacijami, od zakona, ki je bil sprejet novembra 2012. Zato se sprašujemo, ali načelo pravne države tam sploh obstaja. Vielen Dank, Herr Kollege. Preda. Hvala lepa, gospod Preda, sedaj pa gospod Havič. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Včeraj sem govoril o tem, da mora Evropska unija biti konsistentna pri spodbujanju človekovih pravic pri svojih strateških partnerjih. Danes pa smo Rusijo imenovali kot velik primer tega. V zadnjih 12 mesecih so zelo pritisnili nad številno družbo in to je en največjih pritiskov po padcu sovjetskega režima. Šest oziroma poskušajo diskreditirati skupine, kot so Golos in Memorial in jih označujejo kot vohune in izdajalce. Komisarja na koncu razprave pozivam, da nam pove, kako lahko v okviru zakonodaje ohranimo dialog z civilno družbo Rusije ali pa bomo ostali ob strani medtem, ko gledamo, kako izginja. Gospod predsedujoči, strinjam se tudi z vsemi tistimi, ki protestirajo proti temu, da je Rusija prepovedala netradicionalno spolno usmerjenost. Spolna usmerjenost je pravica in trije homofobni omori, o katerih so poročali maja, kažejo, da je to pravica in tudi usodna grožnja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa sonik za minuto. Rusija, ktura... Rusija ima odlične ljudi, pa tudi zelo slabe ljudi ampak nekateri ljudje ne spoštujejo svojih državljanov. Uporablja se material iz imperija. Zaenkrat še niso obračunali z stalinistično preteklostjo. Oni želijo oblikovati civilno družbo in tukaj ima pomembno vlogo, naprimer, memorial. Oni so dobili nagrado Zaharova, Saharov in drugi so bili ponos Rusije in tudi danes je tako z aktivisti memoriala in drugimi neodvisnimi novinarji. Različne organizacije se diskreditira kot tuje agente in uh, vlada pravi, da agirajo proti lastni državi. Ta sindrom moramo premagati, povedati in moramo Rusom namreč, da so odličen narod, ampak da morajo ostati močni, ne smejo se pustiti preganjati. Politični zaporniki obstajajo v tej državi, to je nesprejemljivo. Tudi kritike je treba spoštovati. Hvala, gospod Sonik. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Gospod Landsbergis. A, želite zastaviti vprašanje gospodu Soniku? Že imate, skačljaj. Um, e, se pravi, zdaj. Ne, ne bom dal kar kratko pripombo. Če želimo imeti resen dialog z Rusijo, potem je prvi korak ta. Herr kolege, herr kolege Gospod Landsbergis, sedaj je ob postopek, pritegnite pozornost predsedujočega, vi ste dvignili modri karton, to pomeni, da želite zastaviti vprašanje. Zapisali na vas bomo na seznam tistih, ki želijo govoriti. Vprašanje za gospoda Sonika. V redu. Vprašanje torej. Imamo razpravo, vendar naslov ni bil popravljen. Govorimo o načelu pravne države oziroma govoriti bi morali o vladavini Kremlja. Kaj menite o tem? No, zgadzam się z kolegą landsbergisem że tytuł mógłby być. Ja seveda se strinjam naslov bi lahko bil močnejši in to je tudi priložnost za to da uh, povemo tisto kar je treba povedati. Kolegi. Hvala lepa gospod Sonik. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Predsej se vas je javil k besedi. bom vzel kar vse, morda bom moral pri naslednjih razpravah biti nekoliko strožji, ampak v redu, gospod Esaja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je razprava o načelih pravne države v Rusiji in razprava je zelo pomembna in potrebna, kajti Rusija je naš strateški partner in opozoriti moramo na ta vprašanja evropske vrednote je treba spoštovati v Evropi, pa tudi med našimi strateškimi partnerji. Še posebej želim opozoriti na nedavne zakonodajne dogodke, kajti Rusi so nevladne organizacije začeli označevati za tuje agente. Nevladne organizacije se lahko celo upišejo v register tujih agentov in če se ne, potem morajo plačati visoko kazen. Upam, da bo pregon nevladnih organizacij visoko na političnem dnevnem redu Evropske unije tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa nikogar več ne bom uh, sprejel na seznam in prosim vas, da se držite za ed, omejitve ene minute. Gospod Romeva je ruedo. Hvala lepa. Razmere v Rusiji so res simptomatične, si za simptomatičen problem načel pravne države in človekovih pravic. Opresivni politični režim spodkopava človekove pravice in temeljne svoboščine. To ogroža tudi civilno družbo. Še posebej zaskrbljujoče pa je naslednje. Sprejeta je bila zvezna zakonodaja o homoseksualni propagandi. To bo povečalo preganjanje prebivalstva LGBT. In še bolj težko razumemo to, da zvezdne oblasti niso storile nič, da bi preprečili, da bi podobna zakonodaja preprečila podobno propagando, tako rekoč. Zato bi si želel v besedilo vključiti naslednje, da Dumo pozivamo, da neha sprejemati takšne zakone. Vendar tega nismo storili, vseeno pa mislim, da bi morali ponovno razmisliti o tem. Hvala. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa gospod Vojčakovski mówiąc o ko govorimo o pravu v Rusiji, potem ne smemo pozabiti, da je razlog, da se preiskuje razlog katastrofe v Rusiji Eh, kako eh, je predsednik eh, Kačinski prišel ob življenje in tako naprej. Ta preiskava teče že dolgo, ampak ruske oblasti polskim oblastem ne dovolijo, da bi, da bi predali ključne dokaze, torej da bi predali črno skrinico. To pa pomeni, da je zelo težko voditi polsko preiskavo. Ruske oblasti so imele na voljo zelo veliko časa, da bi opravile vse pomembne preiskave. Ampak eh, polski strani ne želijo predati teh zelo pomembnih eh, dokazov in to niso metode, ki bi odražale vladavino prava. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Vojčakovski. Sedaj pa gospa Jasovjetska. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V zadnjih eh, mesecih opažamo, da postaja eh, politika ruskih oblasti vedno strožja, kajti preganjajo celo nevladne organizacije, ki jih podpirajo eh, iz tujine. In to kaže na to, da se v tej državi dogajajo zelo uh, uznemirljive zadeve. Rusija je postala avtoritarna država, Vedno pogosteje slišimo mnenje, da je Rusija avtoritarna država, kjer eh, ni nobene neodvisnosti. Sprememba notranje politike Rusije sili Evropsko unijo k temu, da ponovno razmisli o svojem odnosu do Rusije. Vidimo namreč, da Eh, Kreml ne namerava izpolnjevati svojih obveznosti, ki jih je sprejel. Evropska unija bi se morala osredotočiti na podporo civilne družbe. Sicer pa moramo o tem eh, govoriti tudi za ruskimi oblastmi. Hvala lepa, sedaj pa kolega Kelly. Gospod predsedajoči, ne govorimo prvič o Rusiji. Ne, sporno. Številni menijo, da stvari ne potekajo tako v Rusiji, kot bi morale, zlasti kar se tiče Putina in uh, njegovih somišljenikov, kajti oni ne spoštujajo državljanskih uh, pravic in svoboščin. In številne stvari smo brali o tem, kaj se dogaja v Rusiji. Evropska unija bi morala biti eh, mnogo eh, bolj stroga in o naših eh, pogajanjih za Rusijo bi morali povdarjati svobodo državljanov in pa mm, temeljne, svoboš, temeljne svoboščine. Dialog pa bi moral biti odprt in podarjati bi morali skupne standarde. Hvala lepa. Hvala lepa kolega Kelly. Kolegica Korhola. Hvala lepa. Rusija je, je podpisnica številnih mednarodnih konvencij, je tudi članica OVSE in zato mora spoštovati načela vladavine prava in pa temeljnih svoboščin. V Rusiji smo doživeli sodne postopke, ki so eh, zaskrbljajoči V resoluciji smo omenili Magnitskega, Hodorkovskega in pa Politkovsko, ampak eh, to so samo nekateri primeri eh, kršenja načel eh, vladavine prava. Civilna družba v Rusiji trpi. Um, tudi odnos do homoseksualcev predstavlja kršenje človekovih pravic. Rusija je sicer pomemben trgovinski partner za Evropsko unijo. Visoka predstavnica Ashton bi morala spregovoriti o tem v dialogu z ruskimi oblastmi. Hvala lepa in sedaj za konec še kolegica. Bardzo um, žinkuje. Zornštajn. Hvala lepa. Dobro je, da imamo ta sklep in da se. Oziroma, da imamo nevladne organizacije, kajti brez njih ni civilne družbe, kajti tako se ljudje organizirajo. Te organizacije delujejo mednarodno in eh, te se ukvarjajo z eh, mirom. To so mednarodne teme, čezmejne teme. Zato je tudi financiranje čezmejno. Sedaj pa eh, v Rusiji uporabljajo besedo agentje za te ljudi, ki upravljajo zelo pomembno delo. In eh, to je enostavno laž, to je blatenje. To otežkuje delo eh, civilne družbe. In že je bilo povedano, nekaj, kar se pove stokrat, postane resnica. To je povedal Goebbels ali, oprostite, Stalin kajti če večkrat izrazimo isto laž, potem laž postane resnica. In točno to se počne to. Hvala lepa, kolegica. Zatem, s tem smo zaključili postopek pritegnitve pozornosti. In sedaj ob koncu dam besedo še komisarju Levandovskemu. Gospod predsedojoči, eh, poslanke in poslanci. Resolucija in razprava jasno odražata raztoče skrbi v Evropski uniji glede položaja človekovih pravic v Ruski federaciji. To velja za splošni položaj kot za posamične primere, ki ste jih danes omenili. O tem je visoka predstavnica Catherine Ashton že večkrat spregovorila. Da, priznati moramo, v zadnjih mesecih smo doživeli poslabšanje položaja eh, civilne družbe v Rusiji. Zlasti eh, se je položaj poslabšal zaradi eh, novih zakonov. Skupni cilj zakona o izdaji o tujih agentih in pa o homoseksualni propagandi je, da bi preprečili delovanje civilne družbe v Rusiji in mi smo se odzvali javno in pa na dvostranski ravni. In tu je problem. Videti je, da organi pregona ne morajo in pa sodstvo ne morajo opravljati eh, svojega dela neodvisno, kajti eh, sedaj imamo tudi že primere pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Ruska federacija bi morala zagotoviti neodvisnost eh, sodstva in zaščititi bi morala sodnike pred kakršnim koli političnim vplivom. Tudi to je naše mnenje. V prihodnih eh, tednih in mesecih bodo potekali Eh, oziroma se bodo zaključili sodni postopki proti gospodu Navalnemu in eh, drugim eh, pridržanim v uporu milijonov. Vrhovno sodišče si bo pogledalo tudi primer gospoda Hodorkovskega avgusta. O teh eh, primerjih smo jasno povedali eh, svoje stališče in o tem smo podrobno razpravljali 17. maja na posvetu o človekovih pravic, na posvetu o človekovih pravicah in Evropska unija bo to še naprej tesno spremljala. Vladavina prava je prioriteta v našem partnerstvu za posodobitev za Rusko federacijo. Ta hip izvajamo projekte sa svetom Európe, kajti radi bi podprli ustanovitev oziroma uvedbo pretožbenega sistema za, a, ja, a, eh, v Rusiji. To vključuje tudi neodvisnost sodstva. Trdno smo prepričani, da imajo takšni projekti potencial, da bi okrepili in konsolidirali pravno okolje, ki bo izboljšalo tudi družbeno okolje. Pozdravljamo in smo pripravljeni sodelovati z Rusijo na takšnih eh, projektih v prihodnje, kajti še naprej bomo jasno izražali, na, izražali naše skrbi tudi v javnosti o splošnem položaju, pa tudi o posamičnih primerjih, ki ste jih omenili v razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Levandovski. Onesli ste šest predlogov resolucij in razprava je s tem zaključena. Ko bomo ob